posvetovanje in nadaljevali bomo v to smer tako, da bo komisija na koncu pripravila uradno sporočilo. Najlepše hvala, gospod eh, komisar. Dobila sem eh, šest predlogov za rezolucijo na to temo. Glasovanje o tem bo potekalo jutri. Zato bi eh, tukaj zaključila z razpravo v tej točki in prišla na naslednjo točko na dnevnem redu. Izjava komisije uvoz mesa iz tretjih držav. Začeli bomo z eh, komisarko Vasilijo. Beseda je vaša. Zelo mi je žal, gospod predsedujoča ker gre za tako pomembno temo, bom govorila kar dolgo in zato se že vnaprej za to opravičujem. Komisija ima Eh, veliko zahtev za uh, meso, ki se uvaža iz tretjih držav. Že veliko uh, let Evropska unija ima zelo učinkovito politiko uvoza, ki upošteva znanstveni razvoj in uh, trenutno stanje bolezni v tretjih državah. Še posebej, posebej spremljamo uh, parklevko v. Um, drž tretjih državah, odkuder uvažamo meso, kaj ti vemo, v Evropski uniji parkljevke ni več. Je pa to bolezen, ki lahko uh, povzroči velike gospodarske škode. Na, uh, ravni Svetovne organizacije za zdravje živali je bilo uvedenih veliko ukrepov proti širjenju parkljevkov. STO e, ima e, sporazum o e, fitosanitarnih zahtevah, ki pravi, da lahko države uporabljajo različne metode za inšpekcijo eh, proizvodov, kar pa ne pomeni, da so tveganja večja. Evropska unija ne more eh, natančno eh, replicirati internih zakonodajnih ukrepov na tretje države, iz katerih uvažamo, ravno tako kot one ne morejo svojih pravil useljevati nam. Lahko zahtevamo le, da morajo njihovi ukrepi imeti enakovredne učinke našem. Naj vam povem to na primeru um, sledljivosti. Mi imamo zelo eh, stroga pravila glede uh, sledenja in identifikacije uh, proizvodov. In v skladu z našimi pri, eh, pravili lahko sledimo eh, potencijalno okuženim eh, živalim, da omejimo širjenje bolezni. To velja tudi za krmo pri vseh skozi celotno distribucijo od kmetije do mize vendar pa v državah, iz katerih uvažamo, eh, imajo eh, le eh, taka pravila, ki eh, zahtevajo, da je tveganje za Evropsko unijo sprejemljivo. Naj omenim, da, eh, je, da smo sprejeli pravila o sledljivosti, predvsem zaradi bolezni norih krav, ki je eh, bistveno zmanjšala zaupanje potrošnikov in bistveno zamajala notranji trg, ko je šlo za trgovino z govedino. Naj vam omenim bolj eh, natančno, kako ehm, imamo eh, celo vrsto ukrepov za zmanjševanje tveganja pri uvozu govedine, ki zagotavlja najvišjo eh, varnost eh, in um, varovanje javnega zdravja in istočasno je to popolnoma v, v skladu z eh, sporazumom SPS. In imamo torej pet glavnih ravni zaščite, ki so tako vseobsegajoči, da le 12 držav izven Evrope izpolnjuje vsa ta pravila in zle iz teh redkih držav uvažamo govedino. Kot prvo, govedino se lahko uvaža le iz tistih tretjih držav ali nekaterih delov teh tretjih držav, ki so bili specifično odobreni po inšpekcijah komisije, da se ugotovi pristojnost in kompetentnost njihovih veterinarskih služb. Drugič, eh, teritorij eh, porekla goveda mora biti ustrezno certificiran. Države, ki izvažajo govedino, morajo imeti poseben um, sistem spremljanja posebnih ostankov iz veterinarskih eh, in drugih eh, proizvodov, eh, če gre za snovi, ki so prepovedane v Evropski uniji. Potem Vse meso mora priti iz um, odobrenih klavnic in kot peto imamo posebne zahteve glede proizvodnje mesa in njegovega skladiščenja. Razen tega pa imamo še eno raven zaščite in le iz Avstralije, Kanada, Čileja, eh, Nove Zelandije, Združenih držav eh, dovoljujemo eh, meso, ki vsebuje tudi um, kosti, sicer pa v drugih primerih je to meso brez kosti ali pa uležano. Ravno tako ugotavljamo prisotnost različnih virusov in to predstavlja dodatno varovalko. Dobave mesa za, v Evropsko unijo morajo biti certificirane strani uradnega veterinarja, ki zagotavlja, da so bili vsi navedeni pogoji izpolnjeni. Ko pošiljka mesa pride v Evropsko unijo, eh, uradne veterinarske službe držav članic na meji izvedejo pregled in vse uvoženo meso je podvrženo dodani, dodatnim veterinarskim pregledom na mejah Evropske unije in treba je izvesti eh, dokumentarne eh, fizične eh, preglede in ugotavljati istovetnost. To se izvaja na inšpekcijskih mestih na meji in razen tega se vsaj 20 odstotkov vseh pošiljk preveri strani veterinarja. Potem pa imamo še na raven eh, zaščite s tem, da prepovedujemo prevoz živali preko Evropske unije, tako da eh, se zaščitijo um, živali, ki živijo v Evropski uniji, pred virusi, ki bi jih lahko pripeljali te eh, živali v transportu. Vsi ti prvi so bili harmonizirani in leta 2006 je Evropska agencija za varnost hrane priznala, da so ti ukrepi zelo učinkoviti, ko gre za zmanjšanje tveganja parkljev in slinavke pri uvozih v Evropsko unijo. Rekli so, da ima Evropska unija sofisticiran sistem nadzora uvoza. Ta prizadevanja se zdijo zelo učinkovita, ko gre za zakonito trgovino z mesom in mesnimi proizvodi. In sedaj prehajam na naslednjo točko od usklajevanja um, veterinarskih pogojev uvoza v 70-ih še ni bilo izbruha v Evropski uniji, izbruha parklevka ali slinovke, ki bi, bilo, ki bi bil povzročen zaradi zakonitega uvoza mesa. Um, Izbruh leta 2009 v, v Združenem kraljestvu je bil povzročen z nezakonitim uvozom mesa, najverjetneje iz uh, asia. focus our efforts on where the real risks are. Osredotočiti se moramo na resnična tveganja in na moramo se osredotočiti na to, da odpravimo nezakonite uvoze mesa. Pričana sem, da ste vsi videli posterje na letališčih in drugih točkah vstopa v Evropsko unijo, ki potujočim pojasnjujejo pravila v povezavi z proizvodi živalskega izvora. Nekateri izmed vas ste izrazili skrbi, kar se tiče uvoza govedine iz Brazilije. In uh, naj vas spomnim na to, da so bile uvedene dodatne zahteve januarja lanskega leta, dodatne zahteve za uvoz brazilske uh, gove, brazilske govedine. Uh, ti, te zahteve vključe, uh, vključujejo to, da so kmetije, kjer se meso proizvaja, avtorizirane in da jih odobrijo brazilske oblasti. In prav tako je zahtevano, da so ti proizvodi registrirani v podatkovni bazi. Te države predstavljajo manj kot 1,5 odstotka vsega brazilskega goveda in to predstavlja približno 2,5 milijona žival, uh, živali, odobrenih živali. Brazilske oblasti so avtorizirale, katere kmetije oziroma so zmanjšale število uh, teh kmetij iz 10 eh, tisoč, ki so bile primerne v septembra 2007, sedaj jih je samo 1708, torej kmetije takšnih, ki so bile odobrane, odobrene. In zato se je uvoz dramatično znišal. Zgodna, zgodaj v letu 2009 so bile identificirane nekatere pomankljivosti med inšpekcijo med inšpekcijami, ki jih je izvedla komisija in Brazilija mora odpraviti te pomankljivosti. Vendar pa splošne ugotovitve niso upravičile še dodatnih omejitev uvoza govedine iz Brazilije. Torej, glede na to, kakšna je situacija sedaj, bi dodatne omejitve lahko tolmačili kot protekcionizem in to bi lahko um, povzročilo probleme v okviru ukrepov Svetovne trgovinske organizacije. Prav tako se moramo spomniti na to, da včasih se v EU soočamo z problemi na področju žival, zdravja živali in um, prehrane in moramo se odzvati sorazmerno, moramo biti dober zgled in moramo uh, igrati po pravilih, ki določajo mednarodno trgovino. Parlamentu bi želela zagotoviti, da bo komisija še naprej se borila proti nezakonitemu uvozu mesa, ki predstavlja največjo grožnjo za naše visoke standarde. Komisija bo prav tako ohranila svoj sorazmeren pristop, eh, ko gre za uvoz mesa iz tretjih držav, tudi iz Brazilije. To bo zagotovilo, da bomo ohranili naš visok standard javnega in živalskega zdravja v Evropski uniji in na ta način bo Evropska unija ohranila svoj ugled na mednarodni ravni. Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka. Sedaj dajem besedo poslance, ki govorijo v imenu političnih skupin, najprej v imenu Evropske ljudske stranke, gospa Haranc. Hvala lepa. Evropska unija zahteva najvišje standarde, ki obstajajo v svetu, ko govorimo o varnosti hrane, ehm, torej najvišje zahteve ehm, v odnosu do proizvajalcev. Proizvajalci morajo torej izpolnjevati te zahteve vendar pa eh, te zahteve povzročajo tudi določene, stra, eh, določene stroške. Pomankanje v naši proizvodnji pokrijemo z uvozom iz tretjih držav, v glavnem iz Brazilije. V eh, luči pritiskov na evropske živinorejce bi bilo neodkrito, da bi dovolili, da meso prihaja na nezakonit način v Evropski uniji ali pa meso, ki ne Eh, zadovoljuje minimalnih standardov, ki so bili določeni v sporazumih, v mednarodnih sporazumih in ti standardi so nižji od tistih, ki jih uh, zahtevamo od naših proizvajalcev. Kajti, če bi želeli enake standarde postaviti tudi za tretje države, bi to bilo v nasprotju za pravili Svetovne trgovinske organizacije. Ne razumem, zakaj Svetovna trgovinska eh, organizacija postopa tako, ampak ker je situacija pa ta, pač takšna, bi Evropska unija morala zagotoviti, da vso uvoženo meso prihaja iz kmetij, ki so ustrezno pregledane. V Evropski uniji obstaja velika zahteva po mesu iz Brazilije, vendar pa si zaradi tega ne smemo zatiskati uč, oči um, pred različnimi pomankljivosti, ki so ugotovljene v rednih inšpekcijah. Zanima me, zakaj želi Evropska unija zmanjšati pomen teh pomankljivosti, če pa so inšpekcije ob zadnjem obisku povedale, da nekatere odobrene uh, kmetije ne odgovarjajo potrebnim standardom. Evropska agencija za varnost hrane pa je prav tako opozorila na pomankljivosti pri sistemu sledljivosti, ki ga izvaja Brazilija, pa tudi pomankljivosti pri prevozu v Evropsko unijo, kjer niso bili uh, vsi potrebni certifikati. Kako lahko zagotovite, da bo torej teh 1500 in nekaj kmetij izpolnjevalo vse zahteve? Hvala, ampak kolegi, prosim vas, da se držite časa za govor. Gospod Kelly, naslednji. Uh, Hvala lepa. Ko govorimo o uvozu mesa, moramo zagotoviti spoštovanje, eh, spoštovanje načel, torej eh, pravič, pravičnosti, ki morajo temeljiti na zaščiti okolja, na zaupanju potrošnikov in na um, enakovredno izhodišče za proizvajalci mesa. Trenutni sistem je nepravičen. Kmetovalce prisiljujemo v to, da naj uh, opravljajo celo vrsto zamudnih dejanj, uh, na to pa jih sošamo za konkurenco uvoza mesa iz tretjih držav. In tukaj je Brazilija glavni primer. Ta situacija je nevzdržna. Kmetije v Braziliji pogosto preprosto ne izpolnjujejo standardov, ki bi bili sprejemljivi za evropske potrošnike. Če ne bomo previdni, potem eh, bo spodbuda po zdravem mesu izrinila eh, naše standarde. In prav tako je tako, da ko enkrat eh, meso pride v Evropsko unijo, potem težko zasledujemo, kje je potem vse to meso prisotno v drugih proizvodih. Uh, Nobenega zaupanja ni v to, da bodo nedavni novi ukrepi resnično prinesli zaželjene rezultate. Številni Eh, primeri se pojavljajo, ko dobimo govedino, češ tako, da je iz odobrenih kmetij, pa spoh v resnici ne prihaja iz teh kmetij. Ne smemo stati za prekriženimi rokami in pre, eh, dovoliti, da se takšne prakse nadaljujejo. To je nepravično do potrošnikov v Evropski uniji in do proizvajalcev v Evropski uniji, ki. Um, uh, ki morajo izpolnjevati standarde, ki jih pa tisti v, v Braziliji ne izpolnjujejo. Hvala lepa, naslednji gospod Lajan. Hvala komisarki za izjavo. Hvala, da ste um, govorili o celi razsežnosti ukrepov in pa varovalk za to, da so izpolnjeni najvišji možni standardi. Uh, kar se tiče uh, poročila o Braziliji, Avtorizirane kmetije v Braziliji so v srčeki ukrepov, ki si jih zahtevamo, zato da bi preprečili tveganje onesnaženega mesa, ki bi lahko bilo uvoženo v Evropsko unijo. Potrebujemo določena jamstva za potrošnike in za davkoplačevalce, da teh tvegan ni, vendar pa uh, v Braziliji še vedno obstaja velike pomankljivosti. Uh, Eh, tudi poročilo komisije je osvetlilo te eh, pomankljivosti. 50 odstotkov avtoriziranih kmetij je eh, imelo pomankljivosti in 25 odstotkov je imelo resne pomankljivosti. Niso, ni bilo sledljivosti mesa, pomank, pomankanja dokumentacije, konflikt interesov. Prišlo je do razno raznih um, ehm, do razno raznega nepotizma oziroma celo do tega, da so inšpektori bili lasniki dela goveda na um, kmetijah, ki se jih je pregledovalo. Žal mi je, torej, um, kot država moramo biti pri tem posebej previdni ne, spom, ne bom spominjal uh, te hiše na to, kaj bolezni pomenijo za kmetovalce, za potrošnike in pa za davkoplačevalce. In uh, če se spomnimo na zadnjo parkleko in slinavko, uh, je ta stala v Združenem kraljestvu 4 milijarde uh, funtov. To so tvegani, s katerimi bomo soočani, če ne bomo previdni. Ne želim nepotrebnih omejitev za Brazilijo, ampak to, kar vas prosim, je naslednje. Prosim vas zagotovilo, da boste tukaj postopali resno in da bo komisija poskrbela za to, da bodo pomankljivosti opravljene in da bomo pri naslednjem poročilu. Eh, videli ustrezna zagotovila za naše davkoplačevalce, potrošnike in kmetovalce, zagotovila, da so, zaščiteni, da so zaščiteni in da lahko poteka pravična trgovina med Brazilijo in Evropsko unijo. Hvala lepa. Naslednji je gospod Smith. Hvala, komisarka. Tudi sam se vam zahvaljujem za vašo izjavo. Uh, Um, ta je bila ena izmed najpomembnejših, ki smo jih dobili od kakšne komisarke zadnje leto. Uh, dobro je, da tukaj vidim uh, toliko znanih obrazov v tej dvorani. Uh, tisti, ki smo se prizadevali pri odpravljanju pomakljivosti pri, izvoz, pri izvozu Brazilije. In to kaže na to, kako pomembna se nam zdi ta zahteva. Uh, Ne gre samo za govedo iz Brazilije, gre za širša načela. Naši potrošniki, naši volilci in kmetovalci zahtevajo od nas, da so uvozi iz tistih držav, ki uh, bi naj uvažali v našo, v Evropsko unijo, morajo izpolnjevati standarde. Dejstvo pa je, da ima Brazilija niže standarde sledljivosti, kot jih imamo mi. Uh, naši potrošniki pričakujejo pa eh, ravno enake standarde pri vseh eh, proizvodih, ki so uvoženi v Evropsko unijo. Razumem to, kar ste povedali v povezavi z eh, nadzorom nad, bolezn, nad boleznim, ampak govorimo o pravični trgovini. Naši kmetovalci, naši potrošniki zahtevajo, da imamo enake standarde sledljivosti tudi v Braziliji, tudi v vseh preostalih eh, tretjih državah in to, da poročilo pravi, da 50 odstotkov eh, kmetij ne izpolnjuje standardov, ni spremljivo. Ali nam lahko zagotovite, kdaj bo naslednjo poročilo in ali bo to poročilo resnično praktično um, izključilo iz možnosti uvoza vse tiste države, ki ne izpolnjuje standardov. Hvala lepa, gospod Nikolsen. Hvala lepa. Najprej želim nekaj pojasniti, gospod predsedujoča. To ne gre za uvoz iz tretjih držav. Tukaj gre za brazilsko govedino, ki prihaja v Evropo. Zato gre. Razočaran sem, da danes tukaj stojim in nimamo resolucije. Ne vem zakaj, ampak kolikor vem, nekatere velike skupine niso bile pripravljene, da bi se uprli brazilskemu veleposlaniku, ki je lobiral tukaj in to velja za socialiste in liberalci naj sami odgovarjajo za sebe, zakaj se niso postavili zase na konferenci predsednikov in zakaj nimamo danes resolucije tukaj pred sabo. Želim pojasniti nekaj. Brazilski veleposlanik ni lobiral pri meni, morda ni mislil, da je uredno priti k meni. Ne vem. Ali pa je morda mislil, da sem pretrd oreh zan, kaj ti nekaj želim povedati jasno. V prihodnosti, komisarka, moram vam nekaj povedati. Vi in komisija ne boste več vezali rok kmetovalcem v Evropi za njihovimi hrbti in jim usiljevati standarde, ki jih oni vsak dan izpolnjujejo in potem vi pridete sem in nam pridigate o STO in tako naprej. Mi bomo tukaj še pet let, ne vem, kako dolgo boste pa vi tukaj, kdorkoli pa bo namesto vam, vas tam, vas boste morali pojasniti v vsaki možni obliki, kako mora biti meso, ki prihaja iz drugih držav, oziroma iz tretjih držav v Evropo, mora biti enake kakovosti kot naše meso in ne bomo več sprejemali drugo kakovostnega mesa kajti mi tega več ne bomo sprejemali v imenu tistih, ki so proizvajalci v Evropi. Hvala. Hvala, gospod Nicholson. Gospod Bufton, dve minuti in pol. Um, Hvala, gospod predsedujoča. Tudi šam želim izraziti resne pomisleke v zvezi z varnostjo in ustreznostjo izvozne govedine iz Brazilije. Neregulirano meso uvažamo iz tisoče mil stran za ceno kmetovalcev. In to meso tvega, oziroma prinaša tveganje za parkljo konislino, kako smo danes že slišali, pomankanje resnih ukrepov v Braziliji pomeni tudi, da imajo izvozniki nepošteno izvozno prednost pred evropskimi kmetovalci. Tukaj imamo veliko stopnjo hipokrizije in to je še hujše v luči razprav o podnebnih spremembah. Zavezali smo se k ambiciozni agendi proti podnebnim spremembam, ampak Zadelili smo si oči pred tem, da je pridelava brazilske govedine odgovorna za 80 odstotkov krčenja gozdov v Braziliji. Pred letom 2007 je bilo ogromno govedine uvožene iz Brazilije. Danes samo 12 odstotkov tega odobravamo, ampak vedno več se ga pojavlja v Evropi. Približno 100 kmetij na mesec dobi to pravico v Braziliji. Na začetku letošnjega leta so poročali o resnih problemah v Braziliji, kar zadeva certificiranje kmetij in živine. Veliko pomislekov je v zvezi z neidentificiranjem živino v klavnicah in celo neznane klavnice dobivajo certifikat za izvoz mesa. Evropski kmetje morajo ravnati v skladu s pravili in pomisliti na varnost potrošnika. Dejstvo, da, dejst, da njihovi tuji kolegi ne ravnajo v enakostarnimi standardi, imajo zaradi tega nepošteno prednost. Proizvodnja govedine v Britaniji se sooča z velikimi težavami zaradi tega, kajti izvoz je mnogo cenejši. Nekateri največji prodajalci na svetu, naprimer Carrefour in Walmart, so že prepovedali brazilsko meso zaradi tega, ker to povzroča sečno gozdo v Braziliji. Vsako leto posekajo ozemlje v velikosti Belgije v Braziliji in to ozemlje porabijo potem za proizvodnjo govedine. Čudi me, kako lahko imamo en niz pravil za evropske in brazilske kmete in drug niz pravil za brazilske kmete, kajti to podpira celo komisija. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala lepa. Naslednja govornica. A, gospod Bofton, ali boste odgovorili na vprašanje? Ali boste odgovorili na vprašanje gospoda Šmita? Gospod Šmit želi upraviti svojo modro karto. Je to v redu? Beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoča. Pozdravljam veliko tega, kar je povedal gospod Bafton, ampak želim ga nekaj vprašati in sicer rekel je, neregulirano meso je uvoženo v EU. To ste povedali relativno zgodaj v svojem govoru. Glede na 15-minutno predstavitev, ki smo jo slišali od komisarke, ali sprejemate, da to ni res in da s tem v bistvu spodkopavate tisto resno razpravo, ki jo imamo danes tukaj. In govorimo o zelo tehničnem delu zakonodaje in v bistvu s tem ne pomagate, ampak ovirate. Hvala. Ja. bom odgovoril, seveda, če si ogledamo, kaj se dogaja z mesom, ki prihaja iz države oziroma v državo iz Brazilije in vemo, kakšne težave so povezane s tem. To je neregulirano meso, seveda, to je preprosto, jasno je, vprašanje je na pladnju. Vem, da je to zelo pomembna točka, ampak sedaj vam povem, v našo državo prihaja neregulirano meso iz tretjih držav, če ne bomo previdni. Zakaj imamo sedaj torej takšno stanje v Evropski uniji, da imamo meso, ki prihaja iz drugih držav? Danes smo že slišali, kako to meso je predmet inšpekcij v klavnicah in tako naprej. In prej sem omenil dejstvo, da je urad poročal o teh vprašanjih. To je jasno. Tukaj smo na isti strani. Hvala. Hvala, gospod Bafton. Naslednja Govornica pa je gospod Doc za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisarka, hvala lepa za vašo podrobno uvodno izjavo, kot veliko drugih tukaj danes. Tudi mene čudi, kako lahko sprejemate, da ne moremo nič storiti v zvezi z uvozom mesa iz tretjih držav zgodaj v svoji predstavitvi ste rekli, da tretje države ne morejo usiljevati standardov tretjim državam, tako tudi EU ne more usiljevati standardov tretjim državam. Ampak za veliko naših kmetov je to nepošteno stališče. In s poštovanjem vas pozivam in vas opozarjam, da lahko usiljujemo standarde in da moramo poskrbeti za to, da bodo poročila o hrani in veterinarska poročila zagotavljala, da gre za skladnost s pravili in regulacijami, ki jih imamo. Tako dolgo ne bi smeli uvažati govedine iz teh držav. Mnogo naših kmetov trpi zaradi velikih izzivov v proizvodni in čutijo, da so pod pritiskom in mnogo govornikov tukaj je že omenilo, kako jezni so v zvezi s tem specifičnim vprašanjem. Hvala. Hvala, gospa Dodds. Nadaljevali bomo z drugimi govorniki na seznamu, gospod Mginec. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. In sem ena od soavtoric tega vprašanja. Želim pa podpreti gospoda Nikolsona in obžalujem to, da socialisti, ki sedaj točijo krokodilje solze iz populističnih razlogov, niso podprli resolucije v zvezi s tem pomembnim vprašanjem danes. Včasih se zvečer nekoliko razburimo, ampak tokrat je upravičeno. Imeli ste dolgo predstavitev komisarka in zelo sem cenila, ampak pozabili ste omeniti nekaj zelo očitnega. Zelo odkrita bom. Prisiljeni ste bili ukrepati zaradi prisiljen oziroma zaradi ukrepov kmetov na Irskem in temu je sledil tudi parlament. Politični pritisk vas je prisilil, da ste prišli k zdravi pameti. Upoštevala sem to, kar ste povedali v svojem govoru, ampak želim, da sprejmete, da ste bili vi prisiljeni ukrepati. Naj vas oporozorim na vaše številke. V letu 2007 je bilo 10 tisoč kmetij, ki so bile upravičene za izvoz, sedaj pa jih je 1700. Kaj nam to pove? To mi pove, da druge sploh ne bi smele izvajati. Torej, obstajajo resna vprašanja in lahko postavimo ta vprašanja v parlamentu. Imam še samo malo časa na voljo, zato želim povedati dvoje. Želim, da komisija ustrezno se loti tega vprašanja, ampak naslednji komisar, kolegi in poslanci, želim, da veste, da bom sama in tudi drugi poslanci se bomo zauzemali za rešitev tega vprašanja do konca, kajti naše proizvajalce prisiljujemo, da izpolnjujejo visoke standarde oni pa se bodo oprli, če bodo videli, da teh standardov ne upoštevajo izvozniki iz tretjih držav. Morda tega ne veste, morda ne veste, kaj se dogaja na terenu, ampak povem vam, to se dogaja. To smo uporabljali tudi v zvezi z um, žiti in drugimi direktivami. In lahko ste brez skrbi, morda je pozno, ampak mi smo zelo budni in naslednji komisar oziroma komisarka naj se tega pazi. Hvala lepa, gospa Makines. Gospod Tarabela, minuta in pol. Hvala lepa, gospa komisarka. V čem se govedena EU razlikuje od uvoženega, uvožene govedine ne gre za okus, ampak gre za standarde higiene, ki vstaja, obstajajo v EU, morda pa ne v tretjih državah, kar zadeva proizvodnjo brazilske govedine. So omenjali Združenje irskih kmetov, tudi Belgijski institut je izvojal preizkuse, ki kaže, da je bakteriološka kakovost brazilskega goveda nižja od lokalno proizvedene govedine torej od govedine, ki jo imamo mi na krožnikih. Več mesecev traja, da pride argentinsko meso v Evropo, v Belgiji pa običajno meso jemo en mesec po zakolu, zato evropske standarde ne bi smeli spoštovati samo evropski proizvajalci, ampak jih morajo spoštovati tudi drugi proizvajalci, ki uvažajo meso v Evropsko unijo če ne bo Evropska komisija neuspela oziroma neuspešna, kajti kaznovali bomo evropske proizvajalce. Družene države Čile in Japonska so prepovedali uvoz brazilske govedine in za tem so podali dober primer. Hvala. Hvala, gospod Arabela. Gospa Harkin. Hvala lepa, gospod predsedujoča komisarka, povedali ste, da ne smemo uvajati istih standardov, ampak da moramo zagotoviti, da imajo enakovreden način. Govorili ste o sledljivosti EU iz kmetije do mize, ampak povedali ste nam tudi, da v tretjih državah obseg sledljivosti ni tako visok oziroma je omejen, če je ta obseg omejen. In to so vaše besede, komisarka, potem kako lahko imamo enakovreden učinek. Moje vprašanje pa je drugo. Nedavno poročilo FAO o uvozu govedine iz Brazilije. In moj problem je ta, da tako komisija kot zadevna agencija zmanjšujeta vpliv svojih ugotovitev in minimirata vpliv raznih podatkov. Res je, dodatne avtorizacije so bile odobrene, ampak to je bilo šele po pritisku kmetijskega odbora in združenja irskih kmetov. Komisarka sem bila učiteljica matematike svoje življenje, ampak če bi jim dala 12 problemov, naprimer 12 obiskov, ko ste jih imeli vi v Braziliji in potem bi rešili samo šest od teh pravilno, potem ne bi bila zadovoljna oziroma jim ne bi dala zadovoljite ocene. Če bi imeli tri manjše težave in tri večje težave, potem to ne bi bil dober rezultat, še posebej, če bi več let delala z njimi zato, da bi imeli boljše ocene. Kmetje EU si želijo pošteno trgovino in potrošniki EU si zaslužijo poštenost in gotovost. Komisija in FAO so odgovorni, da zagotovijo oboje. Tudi sama zagotovo jim ne bi dala pozitivno ceno za njihovo delo. Se se pravi, poli. Od... Hvala lepa. Gospod Ashworth je naslednji. Hvala lepa. Gospod predsedujoča komisarka. Vesel sem, ko sem slišal vašo odločenost, da ohranite standarde v zvezi s hrano v EU, ampak postavite vam želim dve vprašanje. Prvič, govorili ste o posterih oziroma plakatih na letališčih. Žal pa vam moram povedati, da še nikoli nisem videl kakršnega koli opozorila ali pregleda, ki bi bil izveden v EU za uvožene prehrambene izdelke. In predlagam vam, da ponovno preučite to, kajti to se ne dogaja v takšni meri, kakor vi menite, da se. Drugič, nisem prepričan v zvezi z vašim argumentom, z brazilskim, brazilsko govedenom. Bil sem tudi tam na terenu in podpiram druge govornike v tem oziru. Ampak kmetovalci v EU delamo v skladu z najvišjimi standardi in tako je res, ampak s tem so povezani stroški, ki jih ne moremo prenesti svojim potrošnikom. Zato je to zelo nepošteno, če želite potrošnike ali proizvajalce EU izpostaviti proizvodu, ki ni proizveden v enakih standardih kot naši. Izkušnje iz preteklosti kažejo, da tega ne moremo pustiti komercialnim interesom, da bodo rešili ta problem zagotoviti. Moramo zdravo politiko v zvezi s hrano v EU. To ni protekcionizem, ampak to je skupna kmetijska politika, ki dela točno to, če mora namenjena. Zagotoviti mora zagotovljeno kakovost, zagotovljene količine hrane. Dve točki sem povedal, kjer komisija ni uspešna. Hvala. Hvala gospod deset minute. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau... Hvala lepa. Gospa komisarka, zahvaležen sem gospe Herenc, da je danes omenila to temo v Evropskem parlamentu. To, o čemer govorimo, je razprava o živilih. Ne gre za to, ali bi želeli eh, kregati Brazilijo ali kako drugo državo. Gre za vprašanje, ali imamo ustrezne standarde za evropsko kmetijstvo. Če to odgovorimo za ja, potem je zaščita potrošnikov nepogrešljiv. Za uvoze morajo veljati enaki standardi in zahteve kot za naše kmetovalce. Ne gre za to, da pri drugih eh, državah eh, zatiskamo oči, da se naprimer naše kmetovalce, ki imajo govedo, kaznuje zato, ker samo eno govedo ne ustreza standardom, hkrati pa dovoljujemo uvoze, kjer so veliko bolj eh, pomankljivi. Če zahtevamo sledljivost v Evropi, jo moramo zahtevati tudi pri uvozih. Če tega ne zagotovimo, je to šikaniranje, če to potem zahtevamo od naših lastnih kmetovalcev. Občutek imam, da odgovorni v komisiji tukaj uporabljajo dvojna merila. Ne gre za to, da želimo uvesti protekcionizem. Gre za to, da želimo v Evropi ustvariti ustrezne konkurenčne pogoje za naše kmetovalce, da lahko zagotovimo za pol milijarde ljudi tudi naprej dovolj prehrane. In nekaj vam lahko zagotovim, gospa komisarka, in to predajte tudi naprej. Parlament bo še naprej drezal v to rano. Tukaj ne bomo popustili, ne bomo popustili, dokler ne bomo imeli enakih, enakovrednih konkurenčnih pogojih. Imamo dobre argumente in te bomo vedno znova ponavljali, zato da bomo lahko zagotovili varno prehrano v Evropi tudi v prihodnosti. Cortes, lastra, ehitor... Najlepše hvala. Gospod Kortes Lastra, dve minuti. Eno minuto. Gospa predsedujoča, gospa pre, komisarka, Evropa kar naprej kontrolira uvoz iz tretjih držav in to je seveda v korist vsem nam. E, kmeti, kmetovalci v Evropski uniji pa morajo spoštovati um, visoke standarde, kot tudi kmetovalci, ki poslujejo v tretjih državah in izvažajo v Evropsko unijo. Tukaj ne gre le za eno državo, vendar konkurenčnost Evropske unije je kompleksna zadeva. Lepto. Hvala lepa, uh, gospod Gerling, eno minuto. Hvala lepa. Na jugovzhodu Anglije imamo izredno dobre pogoje za um, rejenje goveda in eh, Britanci so najbolj učinkoviti um, rejci goveda v skladu z vsemi standardi. Um, Glede na to pa bi morali predvidevati, da so zadovoljni s svojim položajem. Ravno nasprotno, smo, so pod velikimi pritiski. Eh, vegetarijanski lobby bo očitno prevladal v Evropskem parlamentu ta teden. In Evropska unija po drugi strani pa ni dovolj stroga z eh, tretjimi državami, odkuder se uvaža meso. Kako tukaj vidimo lahko kakršno koli logiko? Ehm, Predelovalci eh, mesa v Evropski uniji zahtevajo enake pogoje, ne z protekcionizmom, ampak z enako visokimi standardi za eh, vse uvoženo eh, meso. Prosim, gospa komisarka, preberite še enkrat svoje lastno poročilo in izvedite to, kar pravite, da izvajate. Eh, gospa eh, predsedujoča, gospa komisarka, mislim, da tema, ki jo danes zvečer obravnavamo, eh, je le majhen del veliko večjega problema. Zaradi tega, ker je tema enake obravnave in um, uvoženega mesa in eh, mesa, ki se prideluje v eh, Evropski uniji, ni nekaj, kar se tiče le mesa, ampak eh, tudi drugih proizvodnih dejavnosti. Pa če govorimo o mesu, kot vemo, smo neto uvoznik v Evropi, eh, proizvedemo le 60 odstotkov potreb po mesu. To pomeni, da smo prisiljeni uvažati, moramo pa eh, zagotoviti varnost za potrošnikov, moramo garantirati varnost eh, naših potrošnikov v Evropski uniji in glede na to, kar smo slišali danes, ni možno zahtevati enake zahteve za uvoz. To je nekaj, kar ne smemo več slišati. To prav gotovo ni prava pot, po kateri je treba iti. Če imamo pogoje glede sledljivosti proizvoda in če ta pravila služijo temu, da se dosežejo standardi mm, in na interni ravni za naše potrošnike, potem je pomembno, da se teh standardov držimo. To je pomembno tako za naše proizvajalce v Evropski uniji kot za uvožene izdelke. Najlepša hvala, gospa Delange, eno minuto in pol. Komisarež, als eh, laatste spreker op de officiële. Najlepša hvala, gospa uh, predsedujoča. Poskušala bom nekoliko eh, povzeti to razpravo in upam, da mi bo to uspelo na naslednji način. Kaj bom rekla? Ista, eh, isti vatel za vse, to je treba uporabljati. Imamo situacijo in to situacijo je treba obravnavati enako, ne glede na to, ali meso prihaja iz Evropske unije ali ga uvažamo. Če ne bomo ravnali tako, potem naši um, kmetovalci nekako ne bodo mogli biti konkurenčni in to velja uh, za vse uh, dogodke v Braziliji, za hormone v ZDA ali pa za kloniranje drugot. Ko slišim, vse to, eh, gospa komisarka, moram reči, da bo eh, ta parlament v prihodnje eh, presojal bodoče komisarje na osnovi tega enakega obravnavanja. Seveda, dosegli smo nekatere napredke, naprimer cepljenje in podobno, vendar pa v Eh, moji državi je bilo eh, veliko drž, eh, živali ubitih. Vendar pa moramo skrbeti, kako bomo obravnavali te zadeve v prihodnje in od tega bo odvisna naslednja komisija. Hvala lepa, poslanka Delange. In sedaj gremo na postopek HDI. Uh, eh, gospod Jar ima besedo eno minuto. Eno minuto samo. Ja, kolegi in kolegen. Kolegi in kolegice. Kmetijski eksperti v parlamentu so postavili jasno zahtevo, ko so rekli, da želimo enake pogoje tako za to, kar velja v Evropski uniji, eh, kakor tudi za tretje države. Komisarka je potrebovala več kot deset minut za to, da nam je razložila, da temu vseeno ni tako. Odgovor bi lahko bil drugačen. Lahko bi rekli, res je, parlament eh, ima prav in to bom v prihodnosti tudi upoštevala. To, kar želi politična skupina, moja politična skupina oziroma tudi parlament, to nima nič opraviti za trgovinskimi ovirami. Gre za odločilen pogoj za pravično svetovno trgovino in za pravično izmenjavo blaga. Želimo pravilna pravila v tržnem gospodarstvu, tako v Evropske uniji kot tudi v tujini, ne več in ne manj. In to bomo tudi zahtevali od komisije danes, v prihodnosti, na to se lahko zanesete. Hvala. Eh, najlepša hvala gospod watson gospa komisarka pred tem smo govorili o lakoti in to je povezano s to temo res je morate zagotoviti zaščito potrošnikov kolikor je v vaši moši in seveda mi v parlamentu vas moramo uh, pozivati k odgovornosti vendar proizvesti um, eno kilo govedine zahteva stokrat več eh, vode kot za eno kilo um, soje. Kot prvo se moramo zavezati, da bomo um, tretjim državam pomagali, da razvijajo eh, sistem um, sledljivosti in sledili bomo na svetu kolega Krisa Davisa in pozvali vse naše državljane, da enostavno nehajo jesti meso. Najlepše hvala, gospod Watson. Gospa Kostinger, eno minuto. Danke, Frau Präsidentin. Hvala, predsedujoča. Naši državljani imajo visoke zahteve, kar se tiče varnost in kvalitete njihove prehrane. In to ne velja samo za živila, ampak velja tudi za okoljske standarde pri proizvodnji in uh, glede na zaščito živali. Tukaj je nujno potrebna transparenca, da lahko zasledujemo proizvod od proizvajalca do potrošnika konkurenčnost evropskih uh, proizvodov moramo zagotoviti. To je v interesu nas vseh. Zato je nepogrešljivo in naša odgovornost je to, da forsiramo to razpravo, zato da zagotovimo politične okvire, ki so potrebni za to. Najlepša hvala. Gospod Nikolesko ima besedo după cum știți foarte bine românia. Domnule Prihvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, zelo dobro veste, da Romunija ne sme prodajati svinine na evropskem trgu, ima pa pravico uvažati svinino iz drugih držav eh, leta 2010 in, ga, in jo potem uh, naprej izvažati. Mislim, da moramo uporabiti zelo stroga pravila pri klanju, naprimer. Namreč eh, romunski proizvajalci oziroma rejci svin eh, bodo prav veseli, če boste imeli eh, še strožja pravila. Ne, ista pravila rabimo za vse. Gospod Dantan. Hvala, gospa. Uh, predsedujoča in hvala komisarka za vašo izjavo, ki prav gotovo odraža odlično delo, ki ste ga upravili v času svojega mandata. Eh, Zauzeli ste se za čim večjo eh, sledljivost in eh, kar 100 evrov na leto na prebivalca plačujemo v Evropi za zagotavljanje kakovosti hrane. Pred kratkim smo um, slišali poročilo na to temo uh, v odboru in res sem. Um, neverjetno presenečen nad uh, učinkovitostjo uh, ali neučinkovitostjo vašega osebja. Mislim, da se lahko zelo uh, sramujemo, da. Uh, Usiljujemo svoja pravila tistim, ki želijo nahraniti Evropo, ki nam želijo prodati avtomobile prav gotovo eh, je dostop do trga pomemben, če govorimo o hrani, varnosti in javnem zdravju. Najlepša hvala. Gospod eh, Sikerski je zadnji govornik. Dame in gospodje, hočemo izvažati, zato pa moramo uvažati, kajti trgovina je dobra za vse udeležene v njej. Obstajajo pa določene zahteve glede standardov in kakovosti. To je samo po sebi umljivo. In mislim, da se s tem vsi strinjamo. Različne vrste inšpekcij in kontrol poznamo v Evropski uniji, da bi zaščitili svoje trge pred vplivom uh, hrane, ki je pod standardi, ki jih zahtevamo ali pa ki je nevarna za, našo, eh, zdra, za naše zdravje in varnost. Vendar, kot smo slišali od gospe komisarke, ne moremo zahtevati, da iste kontrole izvajajo tudi drugi. Ali sem vas prav razumel? Torej, edini izid inšpekcije je ta, da se zagotovi enak rezultat. Zanima me, ali Rusa, Rusija in ali druge države lahko eh, zahtevajo eh, določene eh, pogoje za naše proizvode, ki jih tja izvažamo, ki jih pa naprimer mi ne moremo enako zahtevati od brazilcev. Dora. Najlepša hvala. Gospa komisarka, dajem vam besedo, da zaključite to zanimivo razpravo. Spoštovane poslanke in poslanci, če vas smem, bi vas opomnila. Nisem rekla, da ne moremo usiljevati pravil tretjim državam. In res mi je žal, da kljub moji 15 oziroma 20 minutni predstavitvi nisem uspela razložiti, kakšna pravila postavljamo, ko uvažamo iz tretjih držav. Naj vas vendarle spomni. Mi smo uvozniki mesa iz tretjih držav in trenutno uvažamo iz Brazilije le 5 odstotkov naših potreb po govedini. Istočasno pa smo velik izvoznik v tretje države, v Rusijo in drugot. In trenutno naš izvoz v Rusijo predstavlja eno milijardo evrov na leto, predvsem iz Irske. In glede Rusije. Rusijo poskušamo prepričati, da ne moremo uporabiti istih pravilov, ki veljajo za Rusijo, kajti gre za pravila mednarodne trgovine. Mi uporabljamo enako vrednost, ne pa identična pravila. Če smo zadovoljni z izidom, to pomeni, da so dovolj uh, dosledni pri izvajanju pravil in točno to počnemo. In v primeru Brazilije naše misije FVO so pokazale, da je tam nekaj narobe in zato smo začeli uporabljati zelo stroga pravila in številke sem vam predstavila. Kar se tiče zadnje misije v Braziliji, ja, ugotovili smo, da obstajajo probleme, ampak povem vam naslednje. Poglejte si vsa poročila misij FVO za vse naše države članice in primerjajte to s tem. Vedeli boste zelo velike pomankljivosti tudi v državah članicah, in od teh držav članic in njihovih oblasti zahtevamo, da jih odpravijo. In enako zahtevamo tudi od Brazilije. Torej, probleme smo ugotovili, obstajajo v Braziliji. V eni državi so uh, trije um, proizvajalci imeli velike um, nepravilnosti in morali so odpraviti vse te nepravilnosti ter um, ugotoviti je bilo treba odgovorno osebo. Na treh uh, drugih kmet Tijah so imeli tudi nepravilnosti glede konsistentnosti podatkov v podatkovni bazi in tudi glede gibanja živali, vendar to eh, so ocenili za manjše probleme. Kljub temu pa so brazilske oblasti ponovno pregledale podatkovno bazo, da bi se izognili napačnim podatkom. Seveda so misije eh, FVO tiste, ki se zavedajo, s čem se ukvarjajo, ko izvajajo svoje delo. In naša naloga je, da popravimo nepravilnosti, ko jih odkrijamo, ne glede na to, ali se te pojavljajo v tretjih državah ali v državah članicah, kajti odgovorni smo potrošnikom. In hočem vam zagotoviti naslednje. Še naprej bomo pošiljali misije v Brazilijo in druge tretje države, zato da zagotovimo, da se nepravilnosti odpravijo, potem ko jih enkrat odkrijemo. In zagotoviti vam moram tudi to, da igramo zelo pošteno igro za naše kmetovalce, za naše rejce, vizavi tretjih držav. Slišala sem pripombo o Romuniji. Ja, res je. Romunija, enako kot Bolgarija in v preteklosti tudi mnoge druge države članice, je imela problem z klasično uh, eh, svinsko ročico. In veliko problemov smo slišali o tem, sedaj pa vi. Um, vprašajte svojo, svoje oblasti in jih vprašajte, koliko pomoči so dobile od Evropske unije za to, da lahko Romunija zelo kmalo začne izvažati meso. Če bo temu tako, bo to ravno zahvaljujoč naši pomoči eh, Romuniji, da odpravi eh, bolezni svin. Naj vam zagotovim poslanke in poslanci, da je naša prva odgovornost skrb za evropskega potrošnika in tam želimo igrati pošteno igro z vsemi. In naj vam zagotovim, naše eh, misije FVO v tretjih državah bodo še naprej zelo stroge, še naprej bomo zelo pozorni in če odkrijemo karkoli, kar ni prav, bomo poskušali to popraviti. Ampak pozorni in strogi bomo še naprej. Ali bo več kmeti na seznamu ali ne, je v celoti odvisno od eh, brazilskih oblasti in ali bodo pripravljene investirati več denarja za to, da se njihove eh, kmetije certificirajo tako, da lahko izvažajo meso v Evropsko unijo. Najlepše hvala. To je konec razprave v eh, četrtek 26. novembra nadaljujemo ob 9. uri in do 13. Eh, ure, potem pa od 15. do 16. ure v skladu z dnevnim redom, ki je bil objavljen v dokumentu eh, za, sejo, za sedanje in je tudi dostopen.